gospod predsednik spoštovane kolegice in kolegi prosim če se posedete gospod predsednik vlade gospod minister Dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Hrv.